te avtomobile, to moramo spoštovati. Prvo glasovanje je glede položaja albinov v Malaviju in drugih afriških državah. Imamo skupni predlog resolucije. Tretji predlog spremembe za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno prvi predlog spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Povodni zjavi Q, predlog spremembe 2 za, proti, vzdržani, tudi zavrnjeno. Tako da sedaj prehajamo na predloge za resolucijo, kdo je za proti, vzdržani. Resolucija je bila sprejeta. Naslednja resolucija je primeri voditeljev krimskih tatarov Ahtema Čigoza in Mija Umerova ter novinarja Mikole Semene. Predlogi za resolucijo, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. sedaj pa spet resolucija, razmere na Maldivih, skupna resolucija nekaj političnih skupin, pet odstavek prvotno besedilo za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Po osmem odstavku prvi plek spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Po 14. odstavku v dveh delih prvotni tekst, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Tako, sedaj pa dam besedo gospodu Tenoku, ki bo podal svoj ustni predlog spremembe. Da, pozivamo k ustnemu predlogu spremembe za črtanje 15. odstavka. EEAS nam je povedal, da je to sebinsko nepravilno, torej da bi črtali 15. odstavek. Okay. Hvala lepa. kdo je proti temu ustnemu predlogu spremembe, kdo ugovarja, ne dovolj, tako da bomo glasovali o tem ustnem predlogu spremembe. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Tako sedaj pa vodna izjava C. Besedo dobi spet gospod Tenok. Spet ustni predlog spremembe, prosim. Gospod predsedoči, moja skupina po nasvetu EEAS dodajamo besedico formal pred besedico leader, ker tehnično ni več vodja. Torej gre za osebinsko napako. Formulacija formal leader. Hvala lepa. Gospod Tenok, je kdo proti temu ustnemu predlogu spremembe? Glasujemo. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Resolucija kot celota. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sedaj pa poročilo gospe Matere okrepljeno sodelovanje Evropsko javno tožilstvo. Poimensko glasovanje glasujemo. Glasovanje za sta. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke poročevalki. Prehajamo na zadnje glasovanje danes poročilo gospe Bergeron, zaporniški sistemi in razmere v zaporih. Alternativni osnutek resolucije ENF, poimensko glasovanje, glasujemo. Glasovanje zostaje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Odstavek 7, prvotno besedilo, dva dela, prvi del za proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 12. odstavek, prvotno besedilo, za, proti, vzdržani, predlagam preverbo, preverjamo, glasujemo, Konec glasovanja. Sprejeto s tesno večino. Tako, sedaj pa glasujemo o resoluciji kot celoti. Poimensko glasovanje glasujemo. E, Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala lepa. Poročevalki. Sedaj pa krajši odmor, potem pa obrazložitev glasovanja. Hvala lepa.